Nadaljujemo z zasedanjem. E, nekaj sporočil imam za vas. Najprej, no, prosim, zasedite ponovno vaša mesta, da bomo lahko nadaljevali z delom. Dnevni red za danes je namreč res zelo uh, poln in v zamudi smo. Zato prosim, da nehate se klepetanjem. In nekaj informacij imam za vas. Najprej, dragi koleti, kolegi, v torek uh, ob 19. torej v torek uh, eh, 18. ob 19. Uh, eh, institucionalna um, razprava s komisijo o plačilih. Komisija bo predstavila uh, predvidene, predvidena plačila v, znotraj finančnega načrta do leta 2020, pa tudi še po letu 2020, tako da bo to izredno pomembno. 18. oktobra, kot sem povedal, še vedno slišim zelo veliko eh, hrupa v dvorani, zato prosim še enkrat, da čim prej zasedete vaša mesta. No, 18. oktobra bo potekal tudi trialog o proračunu v oži sestavi, eh, kjer bo Evropski parlament branil stališče, ki je bilo pred dvema tednoma sprejeto v odboru za proračun. Na prihodnjem plenarnem zasedanju 25. Eh, oktobra bomo tudi razpravljali o proračunu, potem pa se bo začelo spravno obdobje. Nekateri člani odbora BG eh, bodo tudi imenovani v ta spravni odbor. Torej, prvi sestanek spravnega odbora bo v ponedeljek 6. novembra ob 15.30 in delegacija parlamenta v spravnem odboru se bo sestala že ob 15.30, zato da bo pripravila um, ta sestanek. Na to Eh, drugi spravni sestanek, na katerem bi eh, morda že zaključili se pogajanji, pa bo v Bruslju v petek 17. novembra, torej na koncu um, tedna plenarnega zasedanja v Strasburu. In če pa ta sestanek ne bo pripeljal do zaključkov, bomo uh, ta spravni postopek imeli še čas zaključiti do 20. novembra. Pa še nekaj. Koordinatori so se sestali včeraj zato, da so pregledali eh, razne prakse in eh, Eh, njihovo usklajenost in pripravili bodo zapisnik, ki bo tudi dodan k zapisniku našega sestanka. In samo tiste odločitve koordinatorjev, ki bodo nujne, vam bomo predstavili na začetku sestanka. Zato, eh, po katere so odločitve o imenovanjih od včeraj. Skupina GUE je umaknila svoja uh, imenovanja in so se odločili, da bo vaš predsednik uh, pripravil mnenje za odbor AFET o implementation of the EU external financial uh, instruments uh, do leta 2020. Ravno tako mnenje za ECON o Evropskem semestru za koordinacijo gospodarskih politik. Eh, Koordinatori so se odločili tudi, da bomo pripravili mnenje v zvezi z odborom Bež, Böge in sicer v zvezi z nadzorom bank. Uh, sli, dobili ste tudi osnutek zapisnika z prejšnjega sestanka našega odbora. Če nimate pripomp, uh, sklepam, da je ta zapisnik sprejet. No, zdaj pa bomo dali besedo našemu poročevalcu gospodu Gajerju in sicer rebalans proračuna uh, za leto 2017 in sicer gre za pregled prihodkov znotraj proračuna, ki se trenutno uresničuje. In pri eh, pregledu eh, lastnih sredstev na vzgor 2 milijardi 200 milijonov so ta sredstva, ki jih je prijela komisija in povišana so predvsem zaradi glob. Na to znižanje obveznosti za plačila zaradi uh, bistvenega znižanja uh, znotraj kohezijske politike in sicer gre tukaj za znesek v višini 7 milijard um, 700 milijonov in to je res ogromen znesek, uh, ki je predmet razprave znotraj kohezijske politike. Potem, uh, Eh, uporaba neporabljenih sredstev eh, v višini 642 milijonov evrov. Tudi to je zelo visok znesek. Mogoče vam bo ehm, direktor lahko povedal kaj več v zvezi s tem DAP 6 in eh, o globalnem stanju na področju plačil. Hvala lepa. Ta predlog sem jim poročil na številka šest, vključuje tri elemente, kot je predsednik že nakratko povzel. Prvi element, zelo pomembno zmanjševanje plačil, 7,7 milijard je bil predlog. To je rešeno po različnih oddelkih, ne ena A. Tukaj gre za okrepitev pri globalnih transferjih, vsi ostali pa bi predidevali zniževanje plačil, obveznosti za plačila. Kot je predsednik že dejal, se pri 1B za kohezijo predlaga najviše znižanje. Komisija predlaga tukaj znižanje za 5,9 milijard evrov, kar je točno v skladu z znižanjem napovedi držav članic, ki jih je komisija prejela med poletjem, konec julija. In to znižanje, ki so ga nakazale države članice, vključuje tudi znižanje 5,9 milijard evrov. To je torej v polni meri usklajeno s tem, kar so nam države članice sporočile. Komisija se popolnoma strinja s pomisleki o počasnem izvajanju, o tem je govoril gospod predsednik, in naj povem, da komisar Oettinger namerava to izpostaviti na sestanku naslednji teden, tako na trialogu, kot tudi na medinstitucionalnem sestanku o plačilih. Lahko bomo imeli izmenjav mnen tudi o tem. Drugo znižanje je povez, povezano s podrečajskim razvojem. Drugi delek to je manj kontroverzno. To so plačila, ki smo jih uspeli izvesti do konca 2016, ko smo imeli končne transferje ob koncu leta. Predvideni so bili 2017, pričakovani pa že 2016. Ni cela 8 milijarde lahko torej sprostimo tukaj, pri drugem razdelku. Potem pa tretji razdelek. To je komisija povedala že prej, da bo tu prišlo do premajhnega izvajanja in presežek smo že izkoristili za DAP 5, za plačila, ki so povezane s ZVD. Prav tako smo ta presežek uporabili za financiranje transferja 18 za ITER. Mislim, da gospod Gajer v DAP 5 eksplicitno to omenja. Tako da je tukaj še nekaj ostanka in to predlagamo, da se vrne. In potem četrti razdelek, nič cela sedem milijarde za predvisokne instrumente in za instrumente za sosedstvo. Tudi to bi venili iz vrste razlogov. Naprimer, instrument za begunce v Turčiji, čeprav to hitro napreduje, so plačila še zakasnjena zaradi kompleksnih pogajanj o velikih infrastrukturnih projektih. Kar se tiče instrumentov za sosedsko politiko, pa imamo zamude zaradi nekaterih držav Egipt, Maroko, Moldavija, Armenija, tudi Azerbajdžan, zaradi kriterijev za razdelitev sredstev, ki jim niso sledili in to povzroča zamudo prav tako komisija predlaga, da bi sprostili obveznosti, ki so povezane s predhodnim financiranjem Evropskega solidarnostnega sklada, ker še nismo dobili zahtev za predhodno financiranje. In zato bi skoraj vsa ta sredstva lahko sprostili. Drugi del spremembe proračuna številka 6 se nanaša na lastne vire plačila, ki jih države članice upravljajo v proračun. To je neutralno, nasplošno. To ne vpliva na globalno raven proračuna, vendar pa to pomeni premike med državami članicami. Čeprav povečanje na koncu ni torej. Komisija predlaga, da bi plačila držav članic uskladili z najnovejšimi makroekonomskimi napovedmi. To je nekaj, kar se dogaja vsako leto. Prav tako imamo predlog, da bi posodobili izračun popusta Britanije za določeno časovno obdobje. Potem zadnji del tega predloga smo imeli proračun 4.6. Kazni. Komisija je že prejela 3,2 milijardi evrov kazni mi pa smo imeli zapisano samo 1,1 milijarde, tako da lahko več kot 2 milijardi dodamo k financam in to tudi potem zmanjša potrebo po prispevkih držav članic. Torej, ta DAP 6 po eni strani zniža obveznosti za plačila za 7,7 milijard, potem pa tudi še nekaj več kot 2 milijardi zaradi kazni. To pomeni, da države članice lahko prispevajo več kot 9 milijard evrov manj. Zelo kratek bom, kar se tiče globalnega transferja, to znaša skupaj 680 milijonov, to komisija predlaga, da bi prenesli med različnimi proračunskimi vrsticami. Vse pa bi okrepila razdelek 1A predlagamo kar nekaj znižanj, ki ne bodo potrebna glede različnih proračunskih vrstic. In tukaj gre skoraj da ekskluzivno za to, da okrepimo NAA. Povečanje sredstva, naprimer, velja za to, da zagotovimo jasna jamstva za FC1. za 115 milijonov, to ni imel pravka z FC2, potem več plačil je potrebnih za različne projekte razgrajevanja jedrskih elektran, potem tudi še na prometnem področju in tudi Galilejo. Po drugi strani pa je potem tudi kar nekaj znižanj, ki smo jih lahko prepoznali. Najpomembnejše je povezano z ribištvom razdelek 2. Tudi tukaj imamo težave pri notifikaciji in imenovanju organov. Tukaj še deloma čakamo na to. Četrti razdelek, tukaj vidimo nekaj znižen pri instrumentu za razvoj in pri makroekonomske asistenci in potem znotraj 1A. Tudi kar se tiče naprimer širokopasovnosti in razvoj vzora 2020, pa tudi kar se tiče finančnega instrumenta Kozme. Upam, da sem torej na kratko podal pregled obih predlogov. Hvala lepa. Merci, stad, Hvala lepa. No, ali nam lahko zdaj podate vaše mnenje o tem, gospod Gajer? Seveda, čeprav imamo na voljo samo malo časa, ampak ker bi že 15 minut morali govoriti o tem, bom kar kratek. Kolegice in kolegi, to je razvoj dogodkov, ki me nekoliko skrbi. Gre za znano situacijo, žal znano situacijo, kjer um, bi morali uh, organizirati še eno razpravo in pa še eno, še en projekt, Ampak žal moram kot soporočevalec tu urgirati. Zdaj, ali so zahteve držav članic že v začetku previsoke in jih strukturni skladi ne morejo pokriti, ali pa gre za druge težave? In morda, če gre za slednje, seveda bi morali našo argumentacijo prioritet prednostnih eh, projektov v okviru tega dela ponovno ovrednotiti. Ampak ponavadi naš odbor, če nekaj prepoznamo kot politično prioriteto, temu nameni več denarja Zato, ker želimo tako komisiji, kot tudi državam članicam povedati, da so za nas politične prioritete seveda pomembne. Lahko se zgodi, da komisija reče, da denarja za to ni, potem se s tem strinjajo še države članice in to me kar skrbi, ker se to hitro potem poveže tudi z delom na podobnih področjih v okviru večletnega finančnega okvira. In proračunska politika tega parlamenta se s tem šibi, oziroma je skozi leta postala vedno bolj šipka, kar je spet nova razprava, kajti to je neki vrste strateški problem, ki pa ga bomo obravnavali drugič. Če si pogledam te predloge, naprimer v kategoriji 2, kjer komisija predlaga, da sredstva vrnemo v proračun, bi se lahko upravičeno vprašal, ali države članice ne uspe organizirati porabe denarja, ali je to morda povezano z vedno nižjo številko beguncev, oziroma manjšim številom beguncev v Evropski uniji v zadnjem letu. Ja Spomnil vas bi, da se pred nekaj leti skoraj da nismo mogli, mogli rešiti prošen držav članic za več sredstev na tem področju. In zato ne vem, zakaj bi zdaj v kategoriji 3 eh, prerasporedili sredstva iz ESF-a eh, e ESF in pa mm, AMIF-a, da jih dajali v kategorijo 2. Mislim, da mora to uh, pospremiti politična argumentacija. To pa bom tudi z veseljem zapisal v poročilu, ki ga bom pripravil skupaj s kolegicami in kolegi. Torej še enkrat. Zigfrid me bo sicer verjetno razumel, ampak um, pogledati si moramo. Če je možno morda to zahtevo obravnavati v kontekstu prihodne, oziroma priprave prihodnega uh, eh, večletnega finančnega okvira, ampak o tem bo najverjetneje treba govoriti v uh, trialogu. V zvezi z DAP6 mislim, da se moramo spet uh, pogledati to v luči konteksta morebitnih prihodnih transferjev. Moj sekretarjat mi je dejal, oziroma moja ekipa mi je dejala, pardon, da bo treba to še preočiti. Mislim pa, da nam bo to vseeno uspelo storiti, tako kot je nam je to že uspelo storiti pri drugih. Um, spremenjenih proračunih. Časa za to imamo, na voljo dovolj in mislim, da bi si ga morali vzeti. Hvala. Merci, Hvala, gospod poročevalec. Ali ima kdo kakšno vprašanje? Želi kdo besedo? Ne? Potem pa poročevalec za 2018. Hvala, gospod predsednik. Ne bi zdaj eh, o tem govoril predolgo, ker moramo začeti z glasovanjem. Ampak osnutek spremenjenega proračuna kaže, da je naš predlog za prihodni proračun za 2018 ustrezen. V kategoriji A vidimo, da se denar porablja na dober način, da so podatki ustrezni. In zato tu stvari ni treba črtati, saj ne v obsegu 750 milijonov, kot je to predlagal svet. Kar pa zadeva samo izvajanje, gospod predsednik, pa mislim, da bi si morali malo pogledati, kaj bi bil najboljši način, eh, s katerim to doseči. Menimo, da bi takšni predlogi lahko bili vedno bolj pogosti ob koncu proračunskega obdobja oziroma ob koncu večletnega finančnega okvira. In morda bi potem, ko podamo predlog svetu oziroma odgovorimo svetu na predlog in vidimo, kakšni bodo odzivi držav članic, o tem še enkrat govorili. Morda bi se lahko potem bolj intenzivno, bi se lahko potem bolj intenzivno ukvarjali s tem. Nekatere države so pri porabi sredstev iz tega eh, razdelka uspešne, druge nekoliko manj in mislim, da je res bolje, da počakamo na razpravo v svetu in potem vidimo, katera področja so tista, kjer bi morali napoved eh, popraviti. To je vse z moje strani, gospod predsednik. Hvala. Hvala, gospod eh, splošni poročevalec. Mislim, da bi bilo tudi precej zanimivo, če bi navedli posamezne države in pa eh, njihovo porabo oziroma način porabe in potem ugotovili, katere so tiste bolj problematične in katere ne. po mojih izkušnjah se predvsej prejemnikov sredstev iz kohezijskih skladov ne odloča več za sodelovanje v koheziji, zato ker je sistem zelo zapleten in ker časih pač izgubijo denar, zato ker so naredili napako pri morda prijavi, morda pri eh, porabi denarja ali pri poročanju in se potem pač raje ne odločijo za to. In morda bi lahko pripravili študijo o tem, zato da bomo razumeli, kaj se dogaja s temi sredstvi, kaj se dogaja uh, na terenu, zakaj se sredstva ne črpajo pod uh, zahtevani meri. Tako, že ima kdo še kakšen komentar, želi kdo še besedo, če ne, potem bi dejal, da bo gospod Gajer, naš uh, poročevalec, glede DAP 6 v prihodnih tednih predstavil nov predlog. in prenos 6,2 milijona evrov bo tudi predmet glasovanja. Čez nekaj trenutku, če se ne motim. Tako, zdaj pa lahko gremo na glasovanje. Prosim, da vaše glasovalne kartice ustavite v glasovalne naprave potem pa lahko glasujemo. Potem pa dajmo. Testno glasovanje. Glasujte. Ste vsi glasovali? trois votes. Še trije glasovi manjkajo. No, prosim, da vsi glasujete. Sicer ste ustavili kartice, niste pa vsi dali glasu. Ne, ne, nisem jaz, nisem jaz, ne me gledati. Moja skupina je prisotna. E, to je, ha, dobro, evo nas, 35. preden gremo na samo glasovanje o resoluciji in pa na glasovanje o poročilu, ki je pripravil gospod Murešan, bi mu še enkrat dal besedo. Hvala, gospod predsednik. Ne vem, kaj naj še dodam. Resolucija odraža naše glasovanje spred dveh tednov, ko je parlament glasoval o nekaterih spremembah proračuna. Želel sem se omejiti samo na to, želel sem se omejiti na zneske povezane z dejanskim stanjem in ne na politične komentare glede teh zneskov za 2018, ki nimajo nobenega vpliva na izvajanje proračuna. Gospod predsednik, to je to. In mislim, da nima smisla, da karkoli dodajem, gospod predsednik.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 No, glasujmo zdaj o tem um, predlogu. Najprej kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma številka šest za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog dva za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma številka 12 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. Amadva številka 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 18 je umaknjen, predlog spremembe 19, prvi del, drugi del eh, je odpadel za, proti, vzdržani, torej zavrnjeno, predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 21 je umaknjen, 22 za, proti, vzdržani, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Scrutin clos. Il est repoussé. Zavrnjeno. Trindvajset za, proti, vzdržani zavrnjeno, 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 25 za, proti, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto, 27 za, proti, to bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 27. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 eh, proti 16. Kompromisni predlog 3. Za proti. Vzdržani. Sprejeto. Uh, amadba 31 je omaknjen, amadba 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 56 je tudi odpadel, 57 za, proti, vzdržani, sprejeto, 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto, 61, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 62, padel, odpadel, 63, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 64, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto predlog spremembe 79 in 80 skupaj identična sta za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 82 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 82. Konec glasovanja zavrnjeno. 23 proti 15. Amadma 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 97 v dveh delih, prvi del. Kdo je za, proti, vzdržani, prvi del je sprijet, drugi del za, proti, vzdržani. To bomo preverili drugi del amadmaja 97 preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 proti 18 sprejeto in en glas vzdržan. Kompromisni predlog 12 za, proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 101. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 103. Za, proti. A, oprostite, umaknjen je bil. 104. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 104. 105 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 106 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 107 za, proti, vzdržani, sprejeto, 108 za, proti, vzdržani, sprejeto, 109 za, proti, vzdržani, sprejeto, Vzdržani. Zavrnjeno. 110. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 111. Za. Proti. Vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili. Glasujemo o amandmaju 111. Konec glasovanja zavrnjeno, 23 proti 15 eh, za. Um, kompromisni predlog 13 za proti vzdržani sprijeto. Amandma 115 za, a ja, umaknjen. Kompromisni predlog 14 za proti vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog 15 za proti vzdržani sprijeto predlog spremembe 123 za proti vzdržani sprejeto, amandma 124 za proti vzdržani sprejeto, 125 um, odpade, 127 za proti vzdržani zavrnjeno,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 vzdržani, sprejeto, 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 136 in 137 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Glasujemo elektronsko. 136. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 21 glasov proti, 15 za, zavrnjeno. 138 prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, uh mhm, -huh, drugi del odpade. 139 in 140 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno, 141 za, proti vzdržani sprejeto, 142 odpade, 143 za, proti vzdržani zavrnjeno, 144 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrnjeno, 145 za, proti vzdržani zavrn držani. Vse roke se niso dvignile, tako da bomo preverili elektronsko amendma 145. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 proti 13 za, torej eh, zavrnjeno 146 za proti. Vzdržani. Sprijeto. 147 za proti, vzdržani zavrnjeno, 148 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 149 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 150 za, proti, vzdržani prejeto. 151 e, za, proti, vzdržani zavrnjeno, 152 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 153 za, proti, vzdržani, sprejeto, 154 za, proti, vzdržani, sprejeto, 155, 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 157 za, proti, vzdržani, sprejeto, 159 za, proti, vzdržani, sprejeto, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa imamo ustni predlog spremembe poročevalca, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še ostali deli. Amandma 160 je odpadev 161. Ustni predlog spremembe poročevalca za proti vzdržani sprejeto 162 za proti vzdržani zavrnjeno 163 za proti vzdržani zavrnjeno 164 za proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno, 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 166 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, ampak bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 glasov za, 11 proti. 167 eh, za, za proti, vzdržani sprijeto, 168 Alors, on vérifie. V redu bomo preverili. 167 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto 21 za, 13 proti. Zdaj pa 168 odpade, 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 170 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 173. Besedo dobi poročevalec. A niste tu vi? Um, yes, it is term- Ja, gre za ustni predlog spremembe, ampak vsi ste dobili komentar k temu na papirju. Gre pa za predlog, ki je nastal na podlagi komentarja Generalne direkcije za finance. V redu, glasujemo torej o ustnem predlogu spremembe 173 za, proti. Ni prav jasno, kdo je za 173 proti. Vzdržani, mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Elektronsko glasujemo. konec glasovanja. A ja, no, tega prej nismo videli, ker ne dvigujete preveč dobro rok. Sprijeto torej. E, 174 za. Proti. Torej, kdo je proti 174? Vzdržani. Zavrnjeno. 175 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 177 odpade, 178, 179, 180, 181 odpadejo, 182 za, proti, vzdržani, 177 sprejeto. 183 odpade, 184 za, proti vzdržani zavrnjeno, 185 za, proti vzdržani zavrnjeno, 186 za, proti vzdržani zavrnjeno, 187 za. 186. No, oprostite, bomo elektronsko preverili 186. 186, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 22 proti 14. 187 odpade, 188 zdaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 189 za, proti, to ni prav jasno, glasovanje, eh, glasujemo elektronsko, glasujmo, o amendmaju 189, konec glasovanja zavrnjeno za veliko večino. 190 e, odpade, 191 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 192 za, proti, vzdržani zavrnjeno. No, zdaj pa k mnenjem odborov. AFED um, 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to mnenje kont 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ekon 5 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Ekon 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Aha, to naj bi preverili. Ekon 15 preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 21 za, 17 proti. NV 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. ITRE 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. regi 8 za proti zdržani sprejeto, agri 18 za proti vzdržani sprejeto, peš 5, želite preveriti? Amandma agri 18, preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 20 proti 14. Peš 5 za proti zdržani sprejeto. Kult 12 za proti vzdržani sprejeto. Kult 14 za proti vzdržani sprejeto. Sprejeto. No, in s tem smo prišli do konca, samo še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej, sprejeto, 30 glasov za, 6 proti, 2 vzdržana. Hvala splošnemu poročevalcu in tudi posebnemu poročevalcu gospodu Ashwardu. Zdaj pa resolucija o dokumentu za razmislek eh, o prihodnosti financ v EU. Pripravila sta ga um, Olbricht, eh, gospod Olbricht in gospod Toma. Amendment numero 3, ki je pour. Amandma številka 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 5. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma številka 9. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Amandma številka 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog A za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. To bomo preverili. Glasujemo, zdaj pa konec glasovanja. 18, 18. Zavrnjeno. Amendva 24 in 25 umaknjena. Kompromisni predlog B. Za. Proti zdržani, sprejeto, 3, 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 za, proti, 37 za, proti. Preverjamo, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 12, 20 proti 13 za, 39 za, proti 13 vzdržani, zavrnjeno, mislim, ampak niste vsi dvignili rok, tako da bomo elektronsko preverili amandma 39, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 proti 12 za. Amandma 40 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 41. z ustnim predlogom spremembe in glasovu, glasujemo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, tudi sprejeto. Amandma 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 in 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani sprejeto, 48 za, proti, vzdržani, to bomo preverili elektronsko, 48, preverjamo. Zdaj tu zvrte. Ste vsi glasovali? Zdaj tu zvrte. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, 15 proti. 49 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog C. Za, proti. Vzdržani sprejeto. Amandma 50 za, proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog D. Za, proti. Vzdržani zavrnjeno sprejeto. Amandma 57 umaknjen, kompromisni predlog E za proti vzdržani sprejeto. Amandma 66 za proti vzdržani sprejeto. 67 je odpadel, 68 tudi, 69 za proti vzdržani zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 71 za, proti, vzdržani, sprejeto, 72 za, proti, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Eh, ena kartica je malo samljena nekje. No, zavrnjeno. 21 proti 15 za. Kompromisni predlog F za proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog G za proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog H za proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog I za proti proti, vzdržani, sprijeto. Amandma številka ena je umaknjen, zdaj pa amandma številka dva za, proti, vzdržani, sprijeto. No, zdaj pa glasujemo elektronsko o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto 27 glasov za, 6 proti. Čestitke poročevalcema. Gospod Gejer pa je pripravil osnutek za uh, rebalans proračuna za leto 2017 in sicer eh, z namenom financiranja Evropskega sklada za trajnostni razvoj, amadma številka 2. Za. Eh, če bi glasovali v bloku, o vseh skupaj, v redu, lahko. Bomo prihranili nekaj energije. Proti? Proti? vzdržani. Torej gre za vse štiri amandmaje in so zavrnjeni. Zdaj glasujemo o celotnem besedilu elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 glasov za, 4 je proti, 2 vzdržana. Zdaj pa. Um, prožnostni inštrument za financiranje Evropskega sklada za trajnostni razvoj. Tukaj nimamo amantvajev, glasujemo o poročilu, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto 31 za, 5 proti. In še Eh, poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike. Amandma 1 je že zavrnjen. Zdaj pa ustni predlog spremembe številka 1 za proti vzdržani sprejeto. Amandma številka 2 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma številka 3 za proti vzdržani vzdržani za vrnjeno. Amadba številka 4 za proti vzdržani sprejeto. Amadba številka 5 za proti. To bomo preverili. Preverjamo amadba številka 5. Glasujemo. Tous votés Ste vsi glasovali? No, konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, 14 proti. Amandma številka 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma številka 7. Za. Proti. Vzdržani. To ni prav jasno. Pa bomo preverili glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Za vrnjeno 18 glasov proti 17 za. Amandma številka 8 za proti 17 vzdržani, sprejeto, amandma 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, ustni predlog spremembe številka 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še o celotnem eh, besedilu glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste glasovali? Konec glasovanja sprejeto. 25 glasov za, 10 proti, en vzdržan. Alors on en vient. No. In zdaj se vračamo k svetovnemu nakazilu. Uh, o čemer je govoril predstavnik generalnega direktorata za proračun znotraj komisije in eh, lahko glasujemo o tem, o prvem nakazilu in glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? očitno ne. Konec glasovanja. Sprejeto 26 za 4 proti in 2 vzdržana. Potem nujna pomoč za Jemen mogoče nam kaj več lahko poveste o tem nakazilu. Gospod Urel, o DEK 25 skozi 2017 in o DEK 26 skozi 2017. Hvala, gospod predsednik. No, dovolite, da se najprej zahvalim poročevalcu gospodu Gajerju za prijaznost, ker je ker se strinjam s tem, da o tem glasujemo ali glasujete tako hitro, kajti komisija je ta predlog odboru poslala šele pred nekaj dnevi. In res hvala za to, kajti res gre za nujno zadevo. Gre za nujno dva predloga, s katerima se komisija skuša odzvati na dve eh, veliki humanitarni krizi, torej v Jemnu in pa Etiopiji. V primeru jemno, oziroma v obeh primerjih, komisija predlaga mobilizacijo ali sprostitev oziroma prenos eh, rezerve za nujne primere v humanitarni instrument. To pa zato, ker je od konec septembra eh, prišlo že do porabe 96,9 odstotka celotne rezerve za nujne primere treba pa bo mobilizirati še dodatna sredstva, čeprav smo že mobilizirali skoraj 15 dodatnih milijonov evrov. In če se to ne zgodi, potem iz um, običajnih odobritev ne bomo mogli financirati humanitarnega instrumenta. Za Jemen predlagamo 25 milijonov dodatnih eh, obveznosti. Eh, do sedaj smo že sprostili 52 milijonov evrov. Tu gre za sredstva, s katerimi bomo pomagali reševati življenja. Gre za pomoč v hrani, eh, zaradi izbruha kolere v Jemnu, pa tudi zato, ker moramo financirati logistično podporo za dostavo humanitarne pomoči v to državo. Za Etiopijo komisija predlaga dodatnih 15 milijonov evrov eh, odobritev plačil, kar se predvsem nanaša na pomoč zaradi lakote in pa vedno slabših higijenskih razmer. V tej državi smo bili pričo res hudi suši, zaradi katere je pobrlo tudi več kot 2 milijona glav živine, kar je tudi eh, povzročilo težavo pri dostopu do čiste pitne vode za te ljudi in hkrati tudi eh, bilo razlog za izbruh kolere. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcu za to, da je to vprašanje obravnaval tako hitro in upam, da bo vaš odbor ta dva predloga tudi podprl. Hvala, gospod predsednik. Merci, monsieur direktor, monsieur Gayer. Hvala, gospod direktor, gospod Gajer. Ja, zum Hintergrund ist alles gesagt. Ich denke, angesichts der drohenden. No, mislim, da je bilo povedano že vse, kar zadeva ozadje teh predlogov. Gre za humanitarni katastrofi, in zato je tu pomembno, da ne zgubljamo časa in da to tudi izglasujemo. Hvala. Donc, invite... Hvala. Torej, glasujmo elektronsko. Začnimo. Konec glasovanja. 28 za, 2 proti, 1 vzdržan glas. Besedo pa dobi zdaj gospod Tarant za tri nakazila iz drugih sekcij iz proračuna za 2017. Hvala. Prva dva sta preprosta, ker gre za podpiranje dejavnosti v knjižnicah, gre za izboljšanje informacijske tehnologije in 4 in 5 ne bo nobenih težav, najverjetno je to lahko podpremo. Ampak številka 3 je nekoliko bolj problematična. In to pa je zato, ker ni prvič letos, da ta institucija prosi za več denarja za komunikacijo, kar pomeni po njihovo uh, podkupovanje medijev in pa organizacijo lušnih dogodkov, kjer strežejo kavo in pa eh, slaščice. Ne vem, zakaj bi to morali še naprej podpirati. In zato prosim za dodaten teden časa, da lahko o tem z njimi spregovorim, razčistim in potem o tem glasujemo. Če pa želite, pa lahko o tem glasujemo potem naslednjič. Hvala. V redu. Torej, v zvezi s prvimi dvemi uh, nakazili ste podali pozitivno mnenje in mislim, da to lahko sprejmemo. In glede na to, da tretja zadeva ni nujna, bomo sledili vašemu predlogu in prestavili glasovanje o DEK 1 eh, na kasneje. Zdaj pa še nepremičninska politika. V zvezi s to točko smo že imeli prvo izmavo mnenj in potem smo dodali dva tedna za oceno tega osnutka. Gospa Holmajer se je srečala s poročevalci v Senci in predstavniki uh, inštitucij, ki to logistično pokrivajo. Tako da bom dal besedo poročevalki pred glasovanjem. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Poročevalci v Senci in pa jaz smo se intenzivno ukvarjali z vprašanjem najema stavbe v Luksemburgu. In naleteli smo na precej problematično prakso. Kot odpočevalka, to, to torej je menim, da, je smo v nekem, da smo stisneni v nek kot, te situacije pa ne moremo sprejeti in zato pozivamo komisijo, da deluje, oziroma da ukrepa. Pardon. Komisiji želim tudi povedati, da takšno ravnanje ni sprejemljivo in da od generalnega direktorata za proračun pri komisiji pričakujem, da uh, svoje osebje namesti v ustrezne prostore, ki ne okrožajo zdrave in niso dragi, niso predragi. Zdaj so v prostorih iz leta 1970. To je treba storiti pa čim prej, kar je moj tretji argument. To je doseg, ki me izjemno jezi. In zdaj bom odkrita tu gre za sprejetje sklepa, ki ga moramo sprejeti zato, ker sodelavke in sodelavci v Luksemburgu delajo uh, v nekih prostorih, ki so začasna rešitev, kajti morali so zapustiti svoje pisarne v zgradbi Jean Monnet zaradi prisotnosti azbesta. In tudi naš odbor je dejal, da je sicer vedno zdravje na prvem mestu, pred stroški, ampak komisija je skušala v teh letih najti tudi nadomestno rešitev za svoje skladišče, skladiščne prostore in pa druge eh, prostore, ki jih potrebuje. In prosila bi tudi kolegico eh, Gresle, da me posluša. Kajti tu gre za shrambo trajnih živil, kot so sladkor, kava in še ostalo, ki jih trenutno komisija hrani v garažah, kjer nas najem kvadratnega metra prostora na leto stane 500 evrov. To, da so uslužbenci nameščeni v prostore, ki morajo ustrezati minimalnim požarnim zahtevam, protipožarnim zahtevam je jasno. Ampak trenutno niso in če pride do požara v tej najeti zgradbi, bo prišlo do katastrofe. Poleg tega so, kot rečeno, tam e, še celi kupi sladkorja, kave in ostalega nepravilno skladiščeni in vse skupaj bo pomenilo res ali bi pomenilo neverjetno katastrofo. Ta predlog komisije je tako neustrezen, da mi je skoraj počil film, ko sem to brala. Zakaj, če mora komisija že najemati neke prostore v Luksemburgu, počne to, kar počne? Ali ne bi bilo bolje, da vsaj preuči infrastrukturo, ki jo ima na voljo v Luksemburgu in shrambo <laughs> sladkorja, kave, riža in vseh ostalih živil, dajmo nekam drugam? smo v letu 2017. Potem pa se to še da v javnost in vsi uslužbenci komisije, parlamenta, računskega sodišča eh, lahko morda uporabljajo tudi isto opremo, naprimer, ne vem, tiskalnike, skenerje ali karkoli drugega, ker ti tu gre za <laughs> res eklatantne zadeve. Ne vem, zakaj mora zdaj vsaka služba, vsaka institucija imeti vse samo svoje, namesto da bi združili te vire in pocenili sistem, v katerem letu pa smo. In zato prosim, da odbor za eh, nadzor proračuna tu ukrepa, da preveri te zadeve in da postori to, kar treba storiti. Seveda potrebujemo prostore Luksemburgu, ampak če mm, komisija pač ne more najti nekih ustreznih skladišč v Luksemburgu in če Luksemburg tega komisiji ne omogoča, potem pač bomo šli iz Luksemburga ven v Belgiji. Ti prostori stanejo trikrat manj kot v Luksemburgu. Trikrat manj. In pač gremo potem nazaj v Belgijo iz Luksemburga. Zakaj bi tam bili? Če Luksemburg želi, da to pogodbo spoštujemo če želi, da imamo tam nameščeno osebe, potem moramo imeti pogoje za to. Če na voljo nimamo dovolj prostorov, dovolj površin, ki bi bile ustrezne, potem nisem pripravljen dati niti centa za eh, Luksemburg. Gre za 500, pardon, za 500 evrov na kvadratni meter, kar znaša najemnina za. Eh, neko skladišče. To je noro, ker je običajna najemnina za bivalne prostore približno 280 evrov na kvadratni meter. Tu pa plačujemo v sredi Brusla 50 do 60 evrov na kvadratni meter za najem skladiščnih prostorov. 500 evrov, gospe in gospodje. Slovenka, kaj naj storim s tem dosjejem? Čudi me, da je svet, ki je ponadi pri vsakem centu tako natančen, ki nam gleda, če ceno ne toče po prstih, tu tako brezbrižen? Zakaj niti vprašanje ne zastavi z tem? Ne vem, kaj sploh počnejo v svetu. Res prosim, kolegice in kolege, da razumejo, ali da razumete mojo, moj srd, mojo jezo in da to podprete, kajti ne vidim nobene druge um, možnosti, kot da sicer to podpremo za nadaljnih pet let kot prihodno obdobje. Ampak zdaj jasno moramo zapisati, da čez pet let treba stvari razrešiti in da mora biti jasno, kdo bo kje, kdo bo kje nameščen in kako sploh to poteka. Ampak samo zato, da bomo prisotni v Luksemburgu, ker pač moramo biti v Luksemburgu, to pa ne gre. V okviru mnenja sem to tudi zelo kritično pokomentirala. Teh pet prehodnih let je nekaj, česar ne morem več spremeniti, ampak lahko pa kritiziram to, da nam komisija junija govori o tem, da je nova zgradba Žan Mone mm, brezhibna. Ampak zdaj sem po naključju slišala, sicer leto in pol potem, da je Luksemburg sprejel nove, ne vem, gradbene predpise, sanitarne predpise, kar pač ne moremo spremeniti, oziroma česa ne moremo spremeniti, in da moramo zdaj to kot tako požreti. V sporazumu iz leta 2013, kjer govorimo o tem, da moramo najeti prostore v stavbi Drozbah, čim prej zapustiti, ker je to predrago, ampak zdaj komisija pravi, da bomo še vedno naprej, oziroma da bo še vedno naprej v stavbi Drozbah, ker ni našla nobenih drugih prostorov. Se opravičujem, gospod predsednik, ampak to sem morala povedati, kajti tako ne gre več naprej. Naš odbor ni bil ustrezno obveščen o tem, stvari smo izvedeli po naključju in prosim, tako OIE kot tudi, oziroma OIL kot tudi eh, direktorat eh, za proračun, da ravnata konkretno, da pripravita ustrezni, ustrezno poročila in to čim prej. Hvala. No. Dejstvo je, da je ta dosje gotovo ogrozil zdravje naše poročevalke. Ja, kot rečeno, To je stvar, ki je že dolgo nisem videla. Nisem vedela, da živim v tretji državi, da živim v državi, kjer imam v sobi poleg pisarne tono riža. No. E, mislim, da vas je možnost, da ste vse to povedali, vas le razbremenila in vas malo olajšala. Gospa Gavardija Sabal. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne bom uh, šla zdaj v podrobnosti v zvezi s tem, saj ima ta stavbna politika eh, sploh glede Luksemburga eh, veliko etap in to je samo ena izmed njih v naši zgodovini. Ampak nekaj v zvezi z obliko. No ja. Seveda, tukaj gre za dobro upravljanje, gre za to, da moramo vlagati tja, kjer so cene najbolj uh, prikladne, ampak mogoče so pa plače za to preniske. No, ampak resna pripomba o obliki, uh, torej formalna pripomba. Včeraj zvečer ob sedmih smo dobili to poročilo in vem, da smo vedno v časovni stiski in da se borimo s časom, ampak uh, vseeno mislim, da tukaj ni bilo dovolj časa, da bi zadevo proučili. Razumem vašo pripombo, ampak že pred dvema tednoma smo omenjali ta dosje. Ja, ja, ampak o mnenju moramo glasovati danes, pa čeprav smo omenjali dosje če moramo glasovati danes o tem mnenju, bi morali imeti vsaj čas, da ga preberemo. Pa ste ga prebrali ali ne? Naj na kratko razložim. Imeli smo skupno zasedanje sodelavci poročevalca in poročevalci v senci, sami niso mogli sodelovati in dejali smo, da smo zelo kritični, kar se tiče teh negativnih dogodkov, kot sem jih opisala. In potem zaradi tega, ker smo bili prisiljeni, smo se morali pozitivno odločiti. Teden nisem bila polna, tako da sem petek iz postelje v bistvu še se skupaj popravljala. Da smo petek imeli torej sestanek s poročevalci sence in to je potem prišlo prepozno ven, se upravičujem. Nos je bil kriv, sicer bi to bila storila že prej. No, Ali imajo težave z zdravjem povezavo s tem dosjem? Ne, ne, ne. Tako daleč pa še nismo prišli na srečo. No, ampak smo pa zadovoljni, da se vam zdravje vrača, Monika. No, vsekakor se moramo zdaj odločiti, se mi zdi. In zato bomo glasovali, kdo je Za a ne, elektronsko bomo glasovali, oprostite. Glasujemo. Je m'en ai voté ou il manque une voix. Ste aussi glasovali. En glas manka. Zadnjič sprašujem. Dva glasova sta manjkala, eden pa še vedno manjka. No ja, ena kartica je očitno čisto sama nekje. Ampak dobro, v redu, hvala. Sprejeto, 24 za, 3 je proti, en vzdržan glas. Monika, glede na to, da ste v taki dobri formi, ali nam kaj lahko poveste o Evropske agenciji za jedrske proizvode? Tu ne bomo glasovali. To je pozitiven dosje. Tukaj ni znemirjena, kratka bom gre za iztek najemne pogodbe Eke 31. decembra 2019. Od 2007 najemamo stavbe, vedno znova smo kaj dodali, zelo neočinkovito stavbo imamo, zelo veliko neizkoriščenimi prostori, predvsej bo renovacij, tudi klimatskih naprav. Zato je Eka malo pogledala na okrog in našla stavbo, ki je veliko bolj učinkovita in bi bila pol milijona evrov na leto cenejša. Tako bi seveda potem bili cenejši, pa tudi bolj učinkoviti, kar se tiče prostorov. 18 tisoč kvadratnih metrov bi naj bilo, 4600 je od tega za konference in sestanke, 1084 za kantino, potem še skladiščenje in potem še parkirni prostori. Kot sem dejala, bi imeli letno najemnino 5,5 milijonov, enkratni stroški za preselitev, prenovo bi morali vzeti v zakup, ker pa je ta stavba veliko boljša kot stara, mislim, da je to običajen postopek za to, da bo to pripravljeno ustrezno za agencijo Eko. To je še dodatnih 5 milijonov, dobili bomo še bolj podrobne informacije, to je samo predhodna informacija, če želi kdo kaj več izvedeti, o tem sem na razpolago. Merci, Hvala lepa, Monika. No, mislim, da bo zaenkrat to dovolj. In zdaj dajem besedo poročevalcema, gospe Gresle in gospodu Ashworthu, da nam povesta, kako stvari potekajo znotraj trialoga za um, poenostavitev finančne uredbe. Izvolite, gospa Gresle. No, tako, sedaj sem pa izgubila svoje zabeležke med sami dokumenti. Četrti trilog smo imeli v Strasburu, spet tri ure. V bistvu smo govorili o novih formulacijah za že razpravljene člene delali smo še na tem in dosegli smo prehodno soglasje o 2, 6 in 7, kar se tiče mešanja, blendinga, kar se tiče izvajanja proračuna in prostovoljstva. Dogovorili smo se o načrtovanih in nenačrtovanih prenosih sredstev za agencije. V okviru proračuna za agencije bo to urejeno kasneje. 22.3 namenska sredstva je iz EFTA držav, 31.a 34.4e, e, notranje nadzor in 39.2, osnutek proračuna. Omemba medinstitucionalnih sporazumov, kar se tiče proračunske discipline. To je bila velika želja sveta in to smo potem sprejeli po oklevanju. 39.3a, osnutek proračuna, primerjalna tabela k prvotnim ocenam instituciji in 42.1 in 3, popravek, rebalans proračuna. 95, 99 in 91, o tem smo se pogovarjali, 87 do 89 smo že zaključili, odgovornosti finančnih akterjev. Vsi ostali členi, pri katerih prvih teh trilogih nismo dosegli dok soglasja, so še odprti, dve, nekaj opredelitev, med njimi tudi faktor multiplikatorja gre za to, ali nam bo uspelo, pri finančnih instrumentih. Zagoditi vidnost tudi zasebnih investicij. Tukaj moramo eh, sprejeti opreditev OECD, kajti opreditev komisije predeva samo javna sredstva. Če banka zasluži javna sredstva z javnimi sredstvi, potem ne moramo biti zazvoljni. To je starišče parlamenta. Pri prenosih še vedno si nismo enotni. 13 in 14 zaveze, kar se tiče kriznih razmer 15, prihodne 12, če se ne strinjamo, potem pa še ločen dab za presežke, 24 eh, corporate sponsoring, 27 do 30 transferi, zagovarjamo naše pravice, 31 do 34 pametni cilji in vprašanje cene vplivo, 35 rok za načrt za proračun, 39 snotek proračuna poročanje finančnih instrumentih 39, 50 pripombe, po spravi 54 posvetovanje z državljani in tako dalje in tako naprej. Predvsej tega. 59, 60 interesni konflikti vlad, 61 upravljanje, 62 deljeno upravljanje, tukaj še prav posebno sodelovanje z evropskim toživcem, nacionalne izjave in kombinacija sredstev iz politike, kombinacija z EFSI. No, nabor standardov za programe v regionalni politiki držav članice, to je tudi še odprto 63 evropski položaj, 69 finančna redba, 73 evropski položaj, performance. To zadeva kar nekaj členov. V tem trenutku si bomo ogledali v parlamentu, kako bi spostavili komisijo za nepravilnosti. Naslednji trialog bo naslednji ponedeljek in spet bomo razpravljali o odprtih točkah, pa tudi o nadaljem besedilo od člena 91. Do začetka novembra imamo še tri trialoge. Tudi načrtujemo še nadaljne do konca leta. To bomo kmalo sporočili, torej pod črto. Plačalo se je lotiti tega, nekaj smo sicer zamudili, ne veliko. Pomembno je, da svetom resno vodimo pogovore tudi naprej. Hvala lepa. Merci, madame la présidente, rapporteur. Hvala lepa zdaj pa še poročevalec gospod Ashworth, soporočevalec, ki se popolnoma strinja z vami. Kdo želi posredovati, poročevati v senci? Mislim, da se tudi strinjajo s pripombami gospe Gresle. Še kdo? Ja, to je pa res zelo strastna tema. Ja, ja, ampak posledice so znatne. Moramo povedati, da smo poenostavili pravila in boste videli, kakšno veselje bomo s tem sprožili. Da, da, to smo si zabeležili. Dobro. Za zaključek, gospa Gresla. Ja, ja, Nadaljujemo z bojem? Da. Ukvarjamo se s tem, kako bi 160 milijard, milijard evrov spravili skozi. To ni nič. Ne moremo kar tako reči, dobro, naredite kar najbolje. Potegnite kar najbolje iz tega. Je vprašanje poenostavitve, pa moramo seveda se vprašati za koga. Za upravičence. zato pa moramo potem tudi v strokovnih uredbah bolje napredovati in poenostavljati. Ne samo to, kar imamo potem v omnibusu, na kar nimamo vpliva. Želela bi si, da bi tam naredili boljše korake poenostavitvi. To, kar počnemo v institucijah, za institucije že počnemo, sicer pa smo odgovorni do davkoplačevalcev. Tudi sama bi bila vesela, če ne bi imeli 725 predlogov sprememb v parlamentu, ampak svet jih ima več kot 1200. Skušali bomo to skladiti z besedilom, izboljšati besedilo. Jaz sem pa vedno vesela, če so navzoči poročevalci v senci. Vsekakor moram pohvaliti zauzetost obeh eh, poročevalcev in poudariti, kako zelo izkušena in izvedena je pri tem gospa Greslev. Tako. No, in glede na zamudo, ki smo si jo nabrali ob obisku gospoda Ferhofštata, v bistvu ni bilo gotovo, da nam bo uspelo končati do 12.30, ampak krasno. Tako. Zdaj lahko zaključimo z dopoldanskim delom. Popovdne nadaljujemo ob 15. in gospod Muresan bo predsedoval, ker se bom sam udeležil dela odbora za kmetijstvo. Tako da uh, se vam bom pridružil, ko bom tam končal. Hvala. Konec sestanka.